zaveze, da bodo to naredile, zato ker to potrebujemo, če bi hoteli enotno udejaniti te, eh, to direktivo. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegi, hvala, gospod komisar, najlepša hvala vsem. Razprava je končana, glasovanje bo jutri. Sedaj imamo naslednjo točko na dnevnem redu. To pa je sezonsko vprašanje komisiji, to vprašanje se nanaša na varnost igrač. Poročeval, kaj je še enkrat, gospa uh, Weisgerber, imate besedo. Hvala, da lahko spet govorim in sicer v zvezi z sprejetjem direktive o igračah. Mi imamo en cilj in sicer. Uh, Igrače morajo postati bolj varne, predvsem za otroke, ki so še v razvoju. E, ti zelo občutljivo reagirajo na e, nevarne snovi in uporaba takratnih seznam tehnologije so vključeni bili v prejšnje direktive, zdaj je treba to aktualizirati. Kot vedno pred. E, novim letom, pred Božičem, je to vprašanje, ki je zelo aktualno. In seveda je to vprašanje, ki je izredno pomembno, zato pa mislim, da moramo imeti stroge standarde. Zato sem dala tudi pobudo za to razpravo. Danes imamo nove strokovna mnenja in eh, pravijo, da so mejne vrednosti za težke metale premile. Mi imamo klauzulo v Eh, direktivi, da se lahko te vrednosti spremeni. In zdaj moramo to uporabiti. Gospod komisar Tajani, to smo tudi vašemu predhodniku že pred enim letom povedali in od njega to zahtevali. Vesela sem, da komisija, čeprav pozneje, kot smo mi to mislili, eh, na tej razpravi danes bo najavila, da se bo mejne vrednosti za težke kovine poostrilo. Mi pa moramo predvsem preveriti vse nevarne snovi, zato se ne smemo ukvarjati samo z težkimi metali, ne smemo se omejiti samo na to. Moramo upoštevati tudi nova spoznanja glede vse škodljivih snovi, tako da bi tudi pri drugih eh, kemičnih spojinah eh, popravili mejne vrednosti. Gre vendar za varnost naših otrok. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Gebhardt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsako leto znova, vsako leto znova vodimo to razpravo o varnosti igrač, vsako leto pa ugotavljamo, da je marsikaj neurejeno. In tu gre med drugim za tako imenovane SMR eh, snovi, ki so karcinogeni in ki so lahko zelo nevarni za otroke, za njihovo eh, zdravje, pa tudi za njihovo življenje. In novi spoznanja kažejo, da moramo poskrbeti za to, da se bo mejne vrednosti prilagodilo. In mi pozivamo Evropsko komisijo, da končno to tudi naredi. In jaz upam, gospod komisar, da se bo to tudi zgodilo. Ampak ne samo to je problem. Eh, problem je tudi nadzor trga in tu morajo svojo nalogo opraviti države članice. Poskrbeti morajo za to, da bodo dejansko na trg prišle samo igrače, ki ustrezajo varnostnim standardom, ki smo jih opredelili. In to se tudi ne dogaja vedno in to nam je zelo žal in zaradi tega moramo poskrbeti za to, da se bo to poboljšalo. Tretja in zadnja točka, o kateri bi hotela govoriti, gre tudi za označevanje igrač. Številni ljudje mislijo, in to je napačno, da znak CE je znak varnosti. To ni res. To je Evropska komisija že povedala in zato je dejansko že zadnji trenutek, da se eh, Evropska eh, komisija ukvarja s tem in ugotovi, kako bi prišli do evropskega znaka, ki bi bil dejansko zanesljiv in ki bi se ga dalo tudi kontrolirati, tako da ne bi se moglo sploh zgoditi, da bi nevarne igrače prišle na trg v trgovine in na ta način ogrožale zdravje otrok. Jaz mislim, da eh, smo tu dolžni nekaj narediti in to je zelo nujno. Hvala. Hvala lepa, gospod Bušo, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik Evropske komisije, kolegice in kolegi varnost igrač je zelo pomemben predmet razprave, pa ne samo v tem času leta, ko se poveča prodaja igrač. In zato je naša dožnost kot predstavnikov državljanov EU, da zagotovimo, da so izpolneni najboljši interesi potrošnikov in da zaščitimo otroce. Direktiva 84 eh, iz leta 2009 zagotavlja, da izpolnjujejo uh, igrače v EU najvišje, najvišje uh, varnostne standarde, zlasti v zvezi s kemičnimi snovi, ki vsebujejo. In zato morajo dati proizvajalci in eh, prodajalci eh, tudi vse informacije, ki so navedene na lepke, ki jih morajo predložiti inšpekciji. Potrebne so tudi analize nevarnosti, ki jih lahko eh, predstavljajo igrače. Vendar pa eh, vse eno ob, smo še vedno lahko za, uh, skrbljeni, če preberemo poročilo odbo, uh, znanstvenega odbora, kaj ti tam piše, da je metoda merjenja kemičnih elementov nezanesljiva. In zato zahtevamo uh, pojasnilo uh, metode, metode uh, izračunavanja CMR snovi. In to je zlasti pomembno za otroke do treh let, kajte ti so najbolj ranljivi in igrače, ki so napravljene za njih, morajo biti, eh, morajo biti testirane vnaprej. In eh, zato je treba zagotoviti tudi nadzor, eh, tržni nadzor nad igračami, kajte veliko igrače pride na trg, ki so nevarne. Jasne so, da je treba to direktivo okrepiti, tako da bomo zagotovili najvišjo raven zaščite naših otrok. Menimo, da so to vprašanja, o katerih se moramo pogovarjati čim prej, jih rešiti čim prej in zagotoviti, da ne bo nobenih eh, razkorakov v eh, implementaciji revidirane direktive. Pre, s ustreznim nadzorom na trgu moramo preprečiti uporabo eh, nevarnih snovi v otroških igračah. Hvala lepa, gospod Harbour. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pomen tega vprašanja, o katerem vsoj govorimo, je v tem, da ta eh, odbor ostaja zelo pozoren na eh, vprašanja, ki so povezana z varnostjo igrač. In to je seveda potrebno in to delamo tudi za vse druge vprašanja predmete oziroma blago eh, za potrošnike. In veliko napora je bilo vženo v eh, revidirano direktivo iz leta 2009, ampak stvari se ne morejo staviti tu. In zato je to dobra priložnost, da vam in celi komisiji damo zagotovilo oziroma priložnost, da nam vi zagotovite, da pozorno spremljate to, kar se dogaja, kakšne so rezultati testov. Eh, in da zagotovimo, da so določbe v obstoječi in bodoči zakonodaji tako oblikovane, da bodo upoštevale že znanstvene izsledke o potencijalno nevarnih kemičnih snovi. In to seveda pomeni tudi, da je treba imeti dosledne metode testiranja. In tu je tudi problem, kajti veliko krat ugotovimo, da imajo proizvajalci igrač, težave, saj ne morejo dobiti vedno uh, eh, sklajenih standardov, na podlagi katerih naj eh, testirajo igrača in upam, da boste to rešili. Potem pa tu še eno drugo vprašanje, ki so ga omenjali kolegi. In sicer, tu ne gre samo za zakonodajo, tu gre za celo uh, verigo, celo dobavno verigo za uh, igrače, kajti veliko teh igrač prihaja iz tretjih držav. Eh, kolega Dali me je prosil naj ta odbor eh, zastopam na trilateralnem vrhu med eh, američani, Kitajsko in ZDA. Na tem eh, trialogu naj bi govorili ravno o varnosti igrač. In ena od pomembnih stvari, ki jih je naredila Evropska komisija, je ta, da se je s kitajskimi proizvajalci pogovarjale o tem, kako naj že od samega začetka dizajna igrače eh, ugradijo tudi element eh, varnosti. To ni povezano s. Eh, trgov. To ni povezano s testiranjem se strani tretje strani. Tu gre za, no, eh, za osnovno načelo, da že v samem začetku konstrukcijskega postopka ugradimo varnostni element in potem z ustreznimi eh, sistemi eh, spremljamo to varnost. Torej, tu ne gre samo za označevanje, tu ne gre za označevanje, tu gre za to, da moramo imeti pravi regulativni okvir, eh, ki bo omogočal vsem v dobavni verigi razumeti, kakšne so njihove odgovornosti. Hvala lepa, gospa Rjule. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hotela bi dati samo eno pripombo, z eh, tem, kar je povedal gospod Halber, to zlepo zveni, ampak mi moramo naloge narediti sami. Ne more biti tako, da vsako leto pred Božičem in tudi leto se tako v parlamentu razpravljamo o vprašanju igrač. Lansko leto smo govorili o e, eh, karcenogenih snovih. Dane, kone, e, komisar Ferhojgen nam je lani obljubil, da bomo naredili nove študije in potegnili tudi konsekvence. Te študije obstajajo in od sredi letošnjega leta mejne vrednosti za te karcerogene organske snovi E, pa še niso prišle do e, proizvajalcev. In tudi nekateri inštituti trdijo, da so te mejne vrednosti previsoke. Zato sprašujem komisarja, kakšne konsekvence bo on potegnil z te kritike in kaj bo on naredil na tem področju. Tudi mejne vrednosti za težke kovine, predvsem za svinec, e, so bile ugotovljene, da Eh, ne morejo biti takšne, več, da jih je treba spremeniti. Kaj to za nas pomeni, ali bomo tu predvideli nove mejne vrednosti? Jaz tudi tu pozivam komisijo, da nekaj naredi. Poleg tega čakamo še vedno za mejne vrednosti, za eh, hrup pri otrocih pri igračah. In eh, to ste nam prav tako obljubljali pri prvi obravnavi, kmalo bi morali to predložiti in upam, da bo kmalo to tudi prišlo. In ob koncu bi tudi hotela spregovoriti o temi nadzor trga, ker najboljše direktive so vredne samo toliko, koliko je vredna kontrola na trgu. Če se eh, predpisov nihče ne drži, potem seveda od tega ni nič. Vprašanje carine, eh, komisar Tajani Veda, tu radi z njim sodelujemo, poročevali. Italka je na tem področju zelo dosti naredila, hotela bi pa narediti še korak naprej, tu bomo morali tesno sodelovati. To bo nasleden pomemben korak, poleg vprašanj mejnih vrednosti za eh, težke metale in karcerogene snovi. Hvala lepa, gospod Tajani. Imate besedo. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci, nikoli prej ni bila ta razprava na plenarnem zasedanju o varnosti in grač v Evropski uniji tako pravočasna. Še zlasti glede na to, kar se je zgodilo pred kratkim v Belgiji, kjer so umaknili za trga eh, nekaj um, sestavljenk zaradi um, posebne eh, karcenogene, eh, mutagene in toksične snovi in ki je nevarna za zdravje otrok. V Franciji pa naprimer pa so povečali nadzor nad trgom, ko gre za te proizvode. Mi sedaj uh, smo sprejeli um, poročila o nacionalnih ukrepih in ocenjujemo te podatke eh, v okviru znanstvenih odborov. Če bomo na osnovi teh ocen dobili potrditev, da so eh, dejansko eh, koncentracije formamida nekaj, kar predstavlja nevarnost za otroke, potem bomo po komatološkem postopku predlagali eh, spremembe direktive. Naj eh, kolegu Harborju zagotovim, da eh, je ta, da se lahko sproti spreminja na osnovi znanstvenih dognanj. In komisija je že predlagala, da se vključijo nekatere kemične snovi, kot je omenila gospa Besberner, eh, kot so svinec in kadmi, kjer obstajajo eh, najnovejša znanstvena dognanja. Eh, in to je povezano tudi z izvajanjem zakonodaje. Z V to delo bo parlament v celoti vključen. Uh, gospa Rüle, uh, zagotavljam vam, da vas bomo sproti obveščali, kaj je novega uh, glede teh dveh snovi. Glede drugih uh, specifičnih uh, vprašanj, uh, ki so bila zastavljena, bi se rad na začetku uh, omejil na zdravstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja, uh, kjer so opravili uh, oceno. Uh, uporabe merilnih postopkov za ugotavljanje prisotnosti težkih kovin. V skladu z študijo je bilo 40 laboratorijev vključenih v to eh, v ta projekt in ocenjevali so, eh, koliko so eh, igrače eh, v skladu z direktivo in le trije laboratoriji so narobe interpretirali rezultate analize. Te študije so bili predani komisiji, potem pa komisija to predala državam članicam in pozvali so potem določene laboratorije, da uporabijo ustrezne ukrepe. E, cilj pa je pa seveda eh, bil eh, revizija eh, eh, standarda N, eh, 71.3, to trenutno eh, poteka. Eh, in naj bi bil ta proces zaključen do leta 2013. Kar se tiče nove direktive o uh, igračah, sprejete v maju 2009, gre za novo. Eh, pravila na nadzor trga in za trgovanje z igračami in države članice so odgovorne, da zagotovijo, da le varni proizvodi pridejo do evropskih potrošnikov. Ta odgovornost pa vključuje tudi večji nadzor na mejah, pa tudi večjo učinkovitost inšpekcijskih služb eh, pri pregledu um, proizvodov, ki so že na trgu. V primeru odkritja nepravilnosti je treba to takoj sporočiti drugim eh, državam eh, v okviru eh, sistema eh, RAPEX o eh, vračanju nevarnih igrač. Eh, kar pa zideva eh, kitajske proizvode. Eh, Kot je govoril uh, kolega Harbour, imamo z kitajskimi strokovnjaki redne sestanke glede uh, ustreznih eh, predpisov ter eh, nadzorov izvajanja teh predpisov in seveda eh, cilj je izboljšati kontrolo nad kakovostjo proizvodov. Kar pa zadeva mejne vrednosti, seveda je bolje temeljiti na migraciji, kot pa da bi dejansko izpostavili otroke tveganju. Vendar postaviti mejno vrednost pomeni, pomeni izpostavljati se tveganju in eh, deloma tudi včasih preseči postavljene meje. Včasih nimamo dovolj informacij in zaradi tega je ta eh, metoda znanstveno gledano neizvedljiva direktiva že predlaga mejne vrednosti na osnovi migracij za določene kemične snovi, ki, za katere obstajajo znanstveni podatki in zahvaljujoč eh, sistemu komitologije lahko v prihodnosti postavljamo mejne vrednosti na osnovi migracije v primeru, da dobimo nove nadaljne eh, znanstvene podatke za nove spojine oziroma snovi. Kar pa uh, zadeva um, policiklične aromatske oglikovodike, te snovi so lahko uh, ne le v igračah, ampak tudi v drugih uh, potrošniških proizvodih in uh, na tem področju imamo že uredbo REACH, ki ima zelo široko področje uporabe. Ta metoda je tudi najbolj koherentna in najbolj učinkovita. Um, igrače za otroke manj kot, stare manj kot tri leta uh, so podvržene stroži zakonodaji, kajti ti otroci so uh, bolj ranljivi in potrebujejo večjo zaščito. Eh, zaradi tega proizvajalec mora slediti strožjim pravilom. Vendar pa ni smiselno vse igrače podvreči istim um, predpisom, kot veljajo za uh, najmlajše otroke. Uh, sicer pa uh, bi lahko prišlo do uh, nepotrebnega prepovedovanja uh, trgovanja z igračami za večje otroke nova direktiva prepoveduje eh, uporabo snovi CMR, vendar so je v parlamentu sprejela odločitev, da popolna prepoved teh snovi ni neupravičena, nerealistična. Če taka snov ne predstavlja tveganja za otroke, otroke oziroma za eh, zdravje, zaradi tega, ker je nedostopna, potem eh, se njena uporaba ne sme prepovedati. Lahko postavimo eh, strožja pravila preko sistema komitologije, zato da zagotovimo dovoljšno varnost. Vendar vsakič je to možno le, ko obstajajo tveganja in ustrezni podatki. Kot vemo, za eh, podjetje bo to začelo veljati od julija naslednje leto in eh, za kemične snovi julija 2013. Eh, vsi deležniki, gospodarski subjekti in države članice pa bodo uh, tukaj vključeni in postavljene bodo prioritete. Države članice so se že dvakrat srečale in razpravljale o spremembah določenih odgovornostih na uh, področju um, kemičnih snovi uh, septembra 2009 in tudi letos. Zato to, da bi eh, komisiji pomagali, so vzpostavili posebno skupino kemijskih strokovnjatov, ki se je že sestala in se je ukvarjala z obstoječimi problemi in možnimi rešitvami. Naslednji sestanek se načrtuje eh, junija, dva, eh, januarja 2011. Glede uh, ostalih vprašanj pa bom uh,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 Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, direktiva glede varnosti igrač predstavlja velik korak naprej pri zaščiti otrok do, leta, do 14 let starosti. Eh, bistveno je ugotoviti, katere, igrače, katere predpise morajo igrače izpolnjevati še predno pridajo na trg. Zaradi tega smo postavili harmonizirane definirana evropska pravila na osnovi bistvenih zahtev. Um, označba CE uh, kaže na večjo varnost, eh, kot jo predpisujejo mednarodni standardi. Pripričana sem, da bomo eh, kmalo lahko začeli uporabljati mikročipe na mesto označbe CE. Evropska unija se stalno eh, zauzema za varnostne teste in jih usklajuje z največjimi, najnovejšimi tehnologijami. Nekoliko sem zaskrbljena, da ravno v tem predbožičnem času govorimo o študiji, ki pravi, da se ne spoštujejo eh, mejne vrednosti pri migracijah. Snovi. Eh, ne smemo si zatiskati oči in treba je sproti ažurirati kontrolne sisteme, kajti eh, po drugi strani lahko prizadenemo mnoge evropska podjetja, ki spoštujejo pravila. Ne smemo pozabiti, da izboljšanje zakonodaje mora iti z roko v roki z boljšo iz, z boljšim izvajanjem te iste zakonodaje v Evropskem parlamentu, pa uh, se bomo še naprej zauzemali za izboljšanje kakovosti igrač in želim se, da bi v novem letu uh, tretje države, ne Evropske države, v, prevzeli naše standardi, da bi na mednarodni ravni izboljšali kakovost svojih izdelkov. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Irigo Jen Perez. Gospod predsednik, komisar, direktiva, ki je bila sprejeta leta 2009, je bila uspešna, zato ker je ažurirala eh, določbe na področju varnosti igrač in to je bil pomemben korak, eh, vendar pa ne zadosten korak. Ostati moramo pozorni še naprej, ko gre za igrače, ki se prodajajo v EU ne smemo ogrožati varnosti in zdravja naših otrok. Vse igrače na trgu morajo biti v skladu za veljavno zakonodajo. Zato moramo ponovno pregledati in izboljšati nadzorne mehanizme, tako da bomo lahko našli nevarne igrače ali nevarne zaradi eh, snovi, ki jih vsebujejo ali pa eh, zaradi dizajna. Standardi, ki jih moramo upoštevati, se morajo nanašati na uporabo. Zato moramo narediti tako, da bodo standardi eh, rezultat tudi vedenja otroka. S drugimi besedami, standarde moramo tudi prilagajati tehničnemu napredku, in pri nadzoru trga moramo biti strogi tudi pri uvozu igrač. In zato moramo vsi skupaj tesneje sodelovati. Eh, to velja tudi za države članice. Sodelovati morajo tudi carinski organi med seboj, državljani, si želijo varnosti, a ste sedaj v predbožičnem času, morajo vedeti, da so igrače varne. Hvala lepa, gospa Roj. Pane komisaři, e, doporučení. Gospod komisar, priporočila znanstvenega odbora komisije niso čisto zanosljiva v zvezi z kemičnimi snovi. Zato imam naslednje vprašanje za vas. Strinjam se s tistimi strokovnjaki, ki so rekli, da ni bilo mogoče dokazati, da te snovi eh, škodijo otrokom in to zato, ker so pri testih uporabljali vodo, ne pa slino otrok. Vendar pa eh, ne smemo eh, biti nepozorni, ko gre za majhne otroke zlasti. Moje vprašanje je torej naslednje. Ali namerava komisija izvesti test oziroma preizkus na miših, da bi eh, ugotovili, kakšen učinek ima bifenol, ki se izloča iz dud in ki eh, bo prepovedan v EU. Ali se strinjate s predlogom znanstvenega odbora, po katerem naj bi bili otroci eh, izpostavljeni teh snovem eh, v 50 odstotkih toliko kot pa odrasli. Potem, kar zadeva vsebnost kadmiona in ni celih 36 mg. Kako bo komisija upoštevala predloge znanstvenega odbora v zvezi z meritvami teh snovi v igračah? Gospod komisar, Določiti morate rok za uporabo eh, oziroma za začetek izvajanja teh okrepov, tako da bomo videli, kakšna je točno situacija. Hvala lepa. Gospa Rapti, dve minuti. Eh, Hvala lepa. Pogovorimo o mnogih toksičnih in kancerogenih substancah. Komisar je komisar, ni kemik. In zato bi moral dati odgovor v zvedi z oznako C. Eh, gospa Gebert je postavila to vprašanje oznaka CU. Naj bi bila eh, garancija za varnost igrač. Ampak gospod komisar ni odgovoril, zakaj? Zato, ker je v petek, v petek bo poteklo dve leti. Ko je bila podpisana listina eh, varnosti z prodajalci na drobno in z, izvoz, eh, in z uvozniki. In eno leto in pol imamo novo direktivo in danes smo ponovno v isti situaciji, kot smo bili lani in ponovno moramo govoriti o istih stvarih, o varnosti igrat. Stvari se pa samo še slabšajo. Zakaj? Zato, ker imamo krizo in kadar je kriza, želijo starši kupovati cenejše igrace. ampak te senejše igrače so manj kakovostne. In to predstavlja problem varnosti. Kaj ti eh, take trgovine, ki prodajo cenejše igrače, običajno ne, prodajo, eh, ne poznajo pravil, tudi nimajo ustrezno usposobljenih prodajalcev in potem eh, potem se spet znajdejo otroci z nevarnimi igračami. Igrači so pa naše največje bogatstvo, kot ste rekli, gospod eh, komisar, to so najbolj ranljivi prebivalci oziroma državljani. In odgovorite nam, odgovorite nam, kaj se dogaja v praksi, tako da vam naslednje leto ne bo treba stvari ponavljati in da, mi, eh, da nam ne bo treba postavljati istih vprašanj. Hvala lepa, gospod Štilar. Dve minuti. Gospa Štiler, pardon. To vprašanje je pomembno za vse družine po EU, kajti dožnost staršev je poskrbeti za varnost otrok, vendar pa morajo otroci, eh, starši za to vedeti, da so igrače varne. Sem sem prinesla eno igračo, da se bomo spomnili, kakšne so. In ker tu ponovno sedimo sedaj ob pol polnoči in ponovno postavljamo ista vprašanja, kaj je treba narediti. Komisijo sprašujem, katero podjetje z igračami ste že eh, preganjali zaradi zlorabe oznake CE. Potem je pa tu še nadzor. Kajti države članice eh, se same ne morejo vedno soočati s temi stvarmi. Kaj ti manj denarja, s katerim se soočamo sedaj, bo vplivalo tudi na spoštovanje standardov. Ali bo zaradi zmanjšanja sredstev prišlo tudi do slabše uporabe direktive o varnosti? Kakšno vrsto nadzora oziroma spremljanja izvajate, v, da bi lahko nad tem, kako starši skrbijo za varnost svojih otrok. Danes smo govorili tudi o vlogi Rapexa. Več bi morali narediti za izmenjavo informacij in za to, da bi lahko umaknili nevarne proizvode čim prej z trga. Ali kaj podpirate izmenjavo eh, najboljših praks med organi za nadzor in pa Evropsko, eh, in pa Evropsko unijo? Kaj naredite za to, da se lahko eh, nevarne igrače čim prej umagne z trga? Upam, da bomo leta 2011 videli več učinkovitejših naporov za izboljšanje situacije v zvezi z igračami. Hvala lepa. Gospod Šegedi se je javil v okviru postopka Catch the Eye. Imate besedo, prosim. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, poslanci. Otroci so naša prihodnost, zato je izredno pomembno, da eh, se lahko igrajo z varnimi igračami, torej da mi zagotavljamo varnost njihovih igrač. Mehanizmi eh, nadzora so samo en del. Potrebno je, da v praksi uporabljajo predpise in jih upoštevajo. Potrebna je na vsak način širša kontrola in pri kršenju predpisov je potrebno uvesti sankcije. Imamo zelo dosti nezdravih igrač, to smo že slišali, tudi jaz sem oče in eh, dosti krat čutim, da so te igrače zelo slabe kakovosti in da se to prodaja in uporablja. Eh, pri uvozu teh uh, igrač moramo paziti predvsem na kakovost in če ta ne ustrezajo, moramo uvoz prepovedati. Hvala, gospod Kelly. Okay. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. O tej temi sem govoril že lani in tako kot drugi govorniki sem danes spet tukaj in spet o tem govorim in eno leto je minilo. Ni nič bolj zaskrbljujočega, kot če vidite, da je otrok poškodovan ali pa celo umre zaradi igre z igrača, ker nekaj pogotne ali se zadavi. Ampak tukaj obstaja še nek tihi morilec in to je rak. Mnogi ljudje mislijo, da do tega pride ravno zaradi eh, izpostavljenosti eh, snovim pak, ki so v igračah. Te moramo minimizirati. Zaradi tega moramo eh, delovati. Eh, moramo ukrepati in moramo zagotoviti, da igrače, ki jih naši otroci uporabljajo, so za nje varne. Najlepše hvala in sedaj zaključimo z komisarjem. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. V prvi vrsti bi se želel odzvati na mnoga vprašanja, ki so bila postavljena in še enkrat eh, se opomniti, da bo od julija 2012 začela veljati direktiva za gospodarske subjekte eh, in obveznosti glede kemičnih snovi od julija 2013. Že prej sem v svojem prispevku rekel, da eh, komisija uh, si postavlja kot prednost upoštevanje predpisov za strani vseh deležnikov. Ker pa zadeva nadzor, je popolnoma jasno, da um, potrebujemo ne le strogo zakonodajo, ampak uh, ta nikoli ne bo koristna in upoštevna učinkovita, če ne bo izvajana na pravi način. Zaradi tega mislim, da imajo države članice tukaj bistveno vlogo. Neka igrača, ki pride na notranji trg v Rotterdamu a, eh, a, eh, preko a, eh, Romunije, a, se znajde na vseh trgih Evropske unije brez kakršnega koli pregleda. In zaradi tega. A, moramo imeti boljši nadzor nad trgom. Eh, če nekdo poskuša um, tihotapiti neustrezne igrače, ga je treba ustrezno sankcionirati. Seveda pa uh, je treba paziti na uh, nelojalno konkurenco uh, z, z igračami, ki ne spoštujejo predpisov. Seveda potrebujemo uh, enaka pravila za vse in pravno varnost, kar pa se povezuje z nadzorom nad trgo. Zaradi tega uh, bo komisija leta 2011 pomi, uh, preučila možnost uh, razvoja večletnega programa za nadzor trga, tako da bi lahko dolgoročno um, izvajali eh, te naloge in imeli ustrezna finančna sredstva ter eh, lahko tudi ustrezno ukrepali v državah članicah. Naj eh, povem, da bom leta 2011 pripravil srečanje po možnosti istočasno z nastopom veljavnosti eh, direktive v Rotterdamu, v Luki, ki je največja v Evropi, tako da bomo videli, kako se bodo ravno tam organizirali, da bi spoštovali ali določbe nove direktive. Kar pa zatiče označbe CE, ki sem, o kateri sem eh, že govoril v tem parlamentu, o kateri sem govoril ravno na. Eh, predstavitvi na odboru za notranji trg. Naj samo rečem, da označba C ne pomeni kakovosti, ampak le spoštovanje določenih predpisov. Tu je le certifikat, ki pravi, da se predpisi spoštujejo, ne pa govori, ne govori pa o kakovosti. Tako označbo moramo v prihodnosti šele razviti. Ampak opravljeno je že veliko dela oziroma opravimo ga lahko, če um, preprečimo zlorabo označbe CE, do katerih že eh, prihaja zunaj Evropske unije. Glede tega, po mojem mnenju, eh, lahko nadaljujemo pri razvoju označbe CE in v prihodnosti lahko tudi mogoče premislimo o razvoju označbe o kakovosti, kar se mi zdi sedaj še nekoliko prezgodaj. In eh, sama eh, direktiva o varnosti izdelkov je zelo pomembna. Kar pa se tiče eh, bisfenola, ki se nahaja v stekleničkah za otroke, tukaj ne gre za igračo, ampak za nekaj drugega, kar ne sodi v področje uporabe direktive in te stekleničke so bile že umaknjene trga. Mislim, da sem odgovoril na večino zastavljenih eh, vprašanj. Hvala eh, predsedojoči in hvala poslankam in poslancem, ki so postavili vprašanje v imenu komisije. Hvala lepa, eh, komisar, hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem zaključujem razpravo. Nadaljevali pa bomo jutri že ob 8.30. Vsem hvala lepa.